Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Kolegice in kolegi, smo sklepčni. Torej, bomo začeli z odborom. Um, če se strinjate, lahko potrdimo predlagani dnevni red. Videli ste tudi zapisnik uh, sej 1. in pa 2. aprila. Če nihče ne govarja, bomo potrdili ta dva zapisnika. Potem odločitve koordinatorjev z 1. aprila so v mapah sestanka, če ni ugovorov, tudi to lahko potrdimo. Sedaj pa poročilo, ki ste mi ga zaupali velikočasno bilo in lahko rečem, da ta predlog uredbe vzpostavlja pravno podlago, ki omogoča Združeno kraljestvo, da prispeva k proračunu za leto 2019 eh, in pa prejemnikov sredstev iz Združenega kraljestva, da ti sodelujo v programih Evropske unije za leto 2019. Predlog uredbe bo veljal samo v primeru, da Združeno kraljestvo odide brez dogovora in torej tukaj vprašanje, um, kdaj oziroma kako bo zrokoljestvo odšlo. Evropski parlament pa nam je pripravil mnenje glede tega predloga uredbe um, in potem to lahko svet uh, sprejme soglasno, če bo to storil. Naslednji teden uh, pa bomo glasovali tem na plenarnem zasedanju po današnjem glasovanju tukaj v odboru. Vsi ste tudi videli poročilo. Uh, videli ste, kaj se je zgodilo včeraj. Združeno kraljestvo ima še več časa uh, za ta hipotetični izstop. Um, nekje okoli um, noči čarovnic je sedaj novi rok, konec oktobra in. Videli bomo, kako bo z novo um, komisijo ali bo nova komisija že začela z mandatom pred 1. Uh, novembrom 2019. Kakorkoli že, ekonomska in finančna realnost je takšna, da bo gotovo vplivala na evropske politične institucije. No, sedaj pa bomo šli na glasovanje, poimensko bomo glasovali in prosim, da ustavite svoje glasovalne kartice v naprave. Sam bom dvignil roko, ker nimam uh, kartice, ampak sem pa za to poročilo, kot si gotovo mislite. Sedaj pa bomo glasovali, glasujemo. Niste še vsi? Torej, glasujemo. Konec glasovanja. Torej, 15 jih je za, 14 pa sam, še zraven, en je proti. En si je vzdržal. V redu. Še kaj drugega? Ne. Ok. V Strasburu. Gospa Gresle. Hvala. Predsednik, ja vam eh, dogujem um, ehm, steklnico šampanca, tega se dobro zavedam. No, ok. Um, očitno, ne vem, kako vam, ampak očitno bo združeno kraljestvo ostalo v EU. Kajti finančna in ekonomska realnost je takšna, da je v bistvu močnejša kot pa evropski politični sistem. In bomo videli, um, kaj bo čez eh, dva tedna eh, in kako bo potem Evropa postala novi globalni akter. Skratka, vidimo se v Strasburu naslednji teden in pa tukaj še 5. junija, tukaj pomeni v Bruslu, ne nujno v tej dvorani. Imeli bomo sredno zasedanje, kjer bomo pogledali predlog proračuna za leto 2020. Če ste kandidati in če boste seveda izvoljeni, eh, bo to zelo pomemben trenutek. Če pa ste tako kot jaz na zadnjem srečenju odbora za proračun, pa to pomeni, da bo to sedaj zelo ganljiv trenutek. In upam, da nas bo 5. junija čim več, kajti takrat se bomo dejansko poslovili na ustrezen način. Eh, in tudi zaželeli veliko eh, srečo vsem kandidatom, ampak 5. Eh, junija pa potem lahko um, ehm, preznujemo njihovo izvolitev. V redu, nihče več ne želi besede, torej smo končali.